Hvala lepa. V parlamentu se izražajo raznolika politična stališča in vsa politična stališča je treba upoštevati, ko se išče skupna rešitev. Nihče nima pravice reči, da nekatera politična prepričanja niso pravilna in ne smejo biti del skupnih prizadevanj. V vsakem primeru pa se zahvaljujem članom za vprašanja. Hvala kandidatu za komisarja Moskoviciju za vse odgovore. Gospod Moskovici, predlagam, da podate še kratko sklepno izjavo, ki naj ne bo daljša od petih minut. Potem zaključimo z zaslišanjem. Gospod predsednik, gospe in gospodje, poslanke in poslanci, hvala lepa za to izmenjavo mnen. Mislim, da ni bilo tu nobenih koncesij, da smo bili vsi neposredni, odkriti, iskreni, bili ste zahtevni, spoštovali ste tudi razlike. Rad bi se zahvalil tudi tolmačem, ki skrbijo za večjezičnost. Danes smo se lahko izražali v svojih jezikih. Mislim, da ste ugotovili, da pri tej izmenjavi mnen nisem imel nobenih zadržkov, da sem iskreno predan evropejec, da sem predan temu, da se v celoti lotim odgovornosti, ki mi jo boste naložili bi pa rad zgolj še enkrat ponovil par prepričanj, ki jim sledim že kar nekaj let in ki jih bomo veljavljali tudi v sodelovanju z vami. Kot evropski komisar bom seveda skušal delovati čim bolj nepristransko, čim bolj objektivno. Evropski interes je tisti, ki me bo vodil pri delu. Evropska unija je model, je duh. Jacques Delors je rekel, da je gospodarska učinkovitost povezana s socialno pravičnostjo. In sam si želim, da bi evropski duh zaživel. Želim si, da bi evropski model zacvetel. Skupna pravila pa bodo edini kompas, ki me bo vodil v predelu. Kot evropski komisar bom delal seveda v okviru, ki mi ga boste opredelili vi skupaj s predsednikom komisije Junkerjem. Želim si, da bi skupaj izpolnjevali prednostne naloge okrepitev celine, dodatne naložbe, ustvarjanje delovnih mest, odprava neenakosti, boj proti davčnim utajam, davčnim goljufijam, boj proti kartelom, boj za preglednost, za izmenjavo informacij, zaščititi je treba državljane pred pretirano globalizacijo zahvaljujoč carinskim upravam. To so prednostne naloge Junkerja, pa tudi moje. Kot evropski komisar me bo vodil duh kolegialnosti. Nova organizacija, kot je opredeljena strani predsednika Junkerja mi ustreza. Takšna struktura ne vzpostavlja nadzora, hierarhije, nepravične zaščite, gre za prečno reševanje vprašanj. Vsi moramo sodelovati, se usklajevati. In v kolegiju bom delal z ostalimi komisarji in podpredsedniki, še posebej s tistima dvema podpredsednikoma, Dombrovskisom in Katajnenom, s katerima bom vsakodnevno tvoril aktivno ekipo. Mislim, da ne bi smeli ustvariti umetne konkurence, ne bi smeli tekmovati pri političnih razlikah, ki nas delijo. Če ne bomo presegli vseh teh razlik in razkolov, bomo samo tratili energijo in čas. Mislim, da bi morali okrepiti evropsko gospodarstvo mislim, da če ne bomo presegli teh razlik, ne bomo dosegli rezultatov, ki sem jih prej omenjal. Enotni moramo biti strniti, moramo vrste slediti istim ciljem. Vem, da se tudi vi zauzemate za to, kajti z vami sem se pogovarjal. Kot evropski komisar bom tesno sodeloval z Evropskim parlamentom in seveda z odbori v parlamentu. Sam sem trdno prepričan v to, da moramo sodelovati. Tu ne gre za nekaj naključnega. Pred 20 leti sem prvič vstopil v Evropski parlament. Bidel, bil sem priča temu, kako parlament raste, kako se spreminja, kako postaja so zakonodajalec, kako vrši svojo vlogo predstavnika ljudstev. Evropska komisija je tista, ki zastopa splošni interes Unije, vi pa z, z stopate demokratično legitimnost, ker predstavljate državljane. Predstavil sem svojo vizijo Evrope za naslednjih pet let, odgovoril sem na vaše vprašanje, včasih so bila vprašanja težavna, v odgovorih sem bil neposreden, sam sem pripravljen na dialog z vami, pripravljen sem vam prisluhniti, pripravljen sem sodelovati z vami zato, da bi evropsko idejo še naprej spodbujali in da bi Evropa rasla. Vi skupaj z menoj in komisijo opredeljujete cilje. Gospod predsednik, poslanke in poslanci, to zaslišanje je bilo zame tudi čustveno obarvano. Zame je bila to čast, da sem bil imenovan za kandidata za komisarja. To je pomemben korak na moji politični poti, lahko pa povem, da se te naloge lotevam zelo resno, odgovorno, predvsem pa prepričan v to, kar počnem, ker vem, da lahko samo s trdno odločenostjo in prepričanostjo lahko odpravimo vse izzive. Upam, da sem vas prepričal, da sem neodvisen, da sem pripravljen skupaj z vami dobro delati, da sem predan in odločen evropejec. Hvala lepa vsem. I would like Hvala lepa, kandidat za komisarja, za nastop na tem zaslišanju. Hvala lepa tudi za to predanost. Intenzivni, plodni, bogati razpravi. Še enkrat hvala. Sedaj pa še sestanek koordinatorjev za zaprtimi vrati danes od enih do pol treh popovdne se sestanemo skladno s poslovnikom. Zaslišanja je konec.